o svobodi tiska v Keniji. Glasovali bomo o skupni resoluciji, ki, jih, jih, ki jo je predstavilo šest skupin. Glasujemo o celotni resoluciji in sicer poimensko glasovanje na željo EPP. Glasujemo. Tout le monde a voté. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 47 glasov, 46 za, noben proti, eno vzdržan sprejeto z veliko večino. To je vse v zvezi z glasovanjem. Zapisnik bo predložen naslednjemu plenarnemu zasedanju.